Balzani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z mandatom za trialog o predlogu proračuna se začenja konkretno obdobje sprejema in priprave proračuna. V tem obdobju poteka prava razprava, ki lahko prinese tudi konkretne in pomembne rezultate. Zaradi tega tudi upam, da bomo to priložnost izkoristili, da je ne bomo zapravili. Proračunski postopek smo pričeli v duhu velikega realizma. Države članice v tem trenutku izvajajo težavno politiko konsolidacije proračuna. In ta politika mora biti povezana tudi z potrebo, da najdemo izhod iz krize in da poskrbimo za nove investicije. Ravno zaradi tega ima evropski proračun v tem trenutku veliko priložnost, namreč da da dodano vrednost eh, investicijam, izdatkom in tako naprej. Pri tem lahko evropski proračun igra izjemno pomembno vlogo. Zaradi tega pa je pomembno, da se osredotočimo predvsem na strategijo 2020. Strategija 2020 eh, je bila v osredju razprave, vsaj v očeh Evropskega parlamenta, v osredju razprave o sprejemu novega proračuna. Ta strategija je instrument, ki smo ga izbrali zato, da bi poskrbeli za ponovn zagon naše unije. Strategiji 2020 moramo dati tudi eh, proračunsko dimenzijo. To bo pokazalo našo doslednost in pa našo verodostojnost. Ne moremo sprejeti tako ambiciozne strategije, če ji ne zagotovimo tudi dovolj finančnih sredstev, če ne poskrbimo za dejanski zagon te strategije. Še prav posebej v tem trenutku, ko je to ključnega pomena. Verodostojnost, doslednost in ambiciozna strategija 2020, to so odločilni dejavniki, če želimo znotraj Evropske unije zagotoviti stabilnost, ki jo danes še kako potrebujemo. In tukaj mislim tudi na monetarno unijo. Tukaj so še druga dejstva. Politike, ki jih nujno potrebujemo, recimo za obdobje, za območje sredozemlja ali pa zunanja dimenzija Evropske unije. Tukaj lahko Evropska unija v tem trenutku igra res pomembno vlogo. Proračun ni zgolj instrument, ki ga je potrebno odobriti. Ni le instrument, ki določa proračun za prihodnje leto, to je instrument, ki mora tudi delovati zaradi tega tukaj ne gre eh, zgolj za plačila in prevzem obveznosti za prihodnje leto. Doslednost, verodostojnost, odločna uporaba evropskega proračuna kot temeljnega instrumenta za boj proti krizi in v podporo politiki konsolidacije proračuna v državah članicah. To so teme, ki morajo igrati pomembno vlogo v Evropski uniji. Le na ta način bomo zagotovili tudi varnost Evropske unije. In ravno iz tega razloga moramo izkoristiti tudi priložnost, ki jo ponuja trialog. Tukaj gre eh, za koristen dialog, ki nas bo popeljal do skupnih odločitev glede prihodnega proračuna. Gre za ključen dokument namreč za proračun Evropske unije, ki nam lahko pomaga pri našem delu, ki je v tem trenutku še kako pomembno. Hvala lepa. Beseda ima komisar Levandovski. Gospod predsedujoči, gospa poročevalka. Tukaj sem, da prisluhnem vašim mnenjem o osnutku proračuna, ki ga je predstavila komisija in o mandatu za trialog pomembno delo nas čaka in v prihajajočem trialogu bomo kmalo imeli priložnost, da razpravljamo tudi o tistih stvarih, ki interesirajo Evropski parlament. Nekaj je bilo jasno tudi v predstavitvi poročevalke. Namreč smo v nenavadnih okoliščinah, zato je osnutek oziroma priprava proračuna 2012 potekala nekoliko drugače. Zato je treba uravnotežiti konsolidacijo javnih financ na eni strani in naložbe, ki bodo vodile v rast in delovna mesta po drugi strani. Mislim, da je to v našem osnutku vidno. Po eni strani vemo, da tudi v času krize potrebujemo naložbe za to, da okrepimo to krhko rast evropskega gospodarstva. To je del odgovora v proračunu 2012. Prav tako smo okrepili prednostne naloge v zvezi z strategijo Evropa 2020. Po naših ocenah to predstavlja 60,2 milijardi, kar znaša 43,5 odstotka celotnega proračuna. Okrepili smo tudi izdatke v zvezi z Lizbonsko pogodbo. Ti so narasli za 4 odstotke. To je prvi del odgovora. Drugi del odgovora je seveda zelo strok pristop k administraciji ali upravi. Pri komisiji je rast nič odstotna, uvedli pa smo tudi negativne prednostne naloge. To pomeni, da resno ocenjujemo programe, in jih ocenjujemo, ali delujejo ali ne, ter jih ocenjujemo tudi na podlagi uspešnosti. Na, pri določenih programih bodo sredstva celo nižja od začetnega programiranja. Zaradi tega je proračun za leto 2012 skoraj 9 milijard pod vrh najvišjo mejo, ki je bila določena. Tako smo pripravili proračun in to je naš odgovor na dogodke na globalni ravni. To še posebej velja za dogodke v Južnem sredozemlju. Zato smo se dogovorili o ustreznem pismu do proračuna, zato da posodobimo odgovor v smislu proračuna na dogodke v sredozemlju, v južnem sredozemlju in sicer za več kot 1 milijardo 300 milijonov evrov do leta 2014 za naslednje leto. To pomeni, da bomo mobilizirali še 500 milijonov evrov za južno sredozemlje in tudi splošne za celotno sosedščino. Kar zadeva maržo v razdelku 4, to predstavlja tudi prožnost za različne instrumente v višini 153 milijonov evrov izplačila bodo više za 4,9 odstotkov in sicer zato, da plačamo pravne stroške, ki so ustrezno visoki. Ampak še enkrat ponavljam, 8,8 milijard evrov manj znaša proračun, kot je bila najvišja meja za 2012. Več sredstev smo namenili raziskavam in razvoju in tudi koheziji. To se sedaj premika naprej, kajti pripravili smo dobre programe in državam članicam moramo zagotoviti finančna sredstva. Ampak tudi na področju kohezije smo zagotovili manj sredstev, kot je najvišja meja. Če povzamem, ne pričakujem preprostih razprav v svetu v zvezi z postopkom za leto 2012. Zelo veliko smo se naučili v lansko letnem postopku. Zato pozivam parlament, da pripravi ustrezen proračun, tako da bomo uravnotežili konsolidacijo ter rast in delovna mesta. Upam, da bo postopek letos bolj tekoč in manj živčen kot lani. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa Prehajamo k odboru za zunanje zadeve. Minuto in pol dobi gospod minister Kisa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Proračun za leto 2012 je potrebno okrepiti, ampak le z sredstvi, ki so nujno potrebna, da Evropska unija izpolne svoje obveznosti. To je načrt Evropske komisije, s tem pa se ne moremo strinjati. Namreč potrebno je poskrbeti za financiranje politik Evropske unije. Evropska unija ni izdatek, ampak predstavlja dodano vrednost. Nujno eh, je potrebno doseči uresničitev strategije 2020 in pa boljo, boljšo situacijo eh, pri ustvarjanju novih delovnih mest potrebno je poskrbeti tudi za financiranje zunanje politike. Raz, jasno so definirani cilji Evropskega sveta, ampak zvišanje sredstev za 2,2 odstotka ne zadostuje. Zaradi tega nismo zadovoljni z tem predlogom. Želimo doseči mir, razvoj in mednarodno stabilnost. Želimo zaščititi človekove pravice posod po svetu in to so točke, ki so pomembne za odbor za zunanje zadeve. Pomembna je tudi sosedska politika, še prav posebej eh, sredozemska dimenzija in zato potrebujemo tudi ustrezen proračun. Te prednostne naloge morajo odsevati, se morajo odsevati v eh, proračunu in če smo pomislimo zgar na Palestino, potem omejitev proračuna zagotavo ni primerna dosega miru na Bližnem vzhodu je izjemno eh, pomembna. Zaradi tega eh, si ne moremo privoščiti znižanje sredstev na tem področju. Na ta način namreč ne bomo več imeli možnosti posega. Poleg tega pa so tukaj še druge dimenzije zunanje politike, recimo Južna Amerika. Za to področje že eh, zgodovinsko nimamo dovolj sredstev. In uh, to uh, ni povezano s tem, da ne bi našli rešitve. Potrebno je najti tudi sredstva za instrument stabilnosti, potem so pomembna tudi sredstva za večstransko sodelovanje, recimo, ko gre za podporo ženskam posod po svetu in tako naprej. Ni dovolj, da zagotovimo zgolj sredstva, potrebno je zagotoviti tudi prožnost proračuna. Hvala lepa. V imenu odbora za proračunski nadzor ima besedo za eno minuto gospod Šacimarkakis. Gospod predsedujoči, iz eh, vidika odbora za proračunski nadzor eh, lahko eh, rečemo, da se sredstva eh, pogosto ne uporabljajo ustrezno in krivdo za to nosijo države članice, ki so odgovorne eh, za izvajanje proračuna. Premijer Cameron je dejal, da ne smemo prositi za več denarja, ampak da moramo poziti za to, da se bo ta eh, denar bolje uporabljal. In eh, kdo je najbolj grešil pri eh, proračunu v lanskem letu? Ravno Velika Britanija. Zakaj? ker so pravila preveč zapletena. Zaradi tega bi kolege, še prav posebej pa Evropsko komisijo, prosil, eh, da se borijo za bolj enostavna eh, pravila in tudi za uvedbo novih instrumentov. Recimo na področju eh, raziskovalne politike. Nagrada recimo za nek poseben, posebno inovativen projekt veliko, veliko je možnosti eh, za eh, reformo proračuna in mislim, da bi morali iti po tej poti. Hvala lepa, gospod Šaci Markakis. Sedaj pa za odbor za zaposlovanje, za eno minuto, gospod Beres. Gospod predsednik, gospod komisar, eh, prioritete komisije, odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ugotavljajo, da je kriza še vedno zelo močna. 23 milijonov eh, ljudi je še vedno brez eh, zaposlitve in eh, tu je seveda zelo veliko mladih. Potrebne so smernice za zaposlovanje za države članice. Zaposlovanje ni Eh, vprašanje druge vrste, drugega razreda in eh, ne smemo se osredotočati samo na rast eh, in tudi sanacija proračuna ne sme biti edina prednostna naloga. Zaposlovanje se mora odražati tudi v proračunu, to mora biti tudi zelo pomemben element strategije 2020 in treba je torej povečati zaposlenost, treba je tudi zmanjšati število ki, ljudi, ki jim grozi, grozi skozi revščina in usključenost. Treba je seveda zagotoviti tudi komplementarnost eh, med proračunom Evropske unije in eh, proračuni držav članic. Eh, hvala lepa naši poročevalki, ker je pač res poudarila naše prednostne naloge. Hvala lepa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospod Šurjen. Köszönöm a szót, elnök úr! regijo fejlesti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu odbora za regionalni razvoj lahko povem, da smo razpravljali o tem predlogu in da ga podpiramo. Mislimo, da je bil ta predlog zelo previdno pripravljen. Pripravil nas je tudi na uh, trialog in na celoten proračunski postopek. Kar zadeva odbor za regionalni razvoj, Za nas je ključnega pomena seveda financiranje kohezijske politike in radi bi povdarili, da smo v teku sedemletnega proračunskega obdobja prišli do točke, ko države članice prijemajo vedno več sredstev in jih lahko zato vedno več tudi potrošijo. V teku lanskega leta je bilo potrošenega dvakrat toliko denarja kot eh, v preteklosti. To kaže na okrepitev eh, proračuna na mačarskem, seveda pa se podoben trend pojavlja tudi v drugih državah. Hvala lepa, gospod Šurjan. V imenu odbora za kmetijstvo za eno minuto gospod Kapules Santos. Hvala lepa gospod predsedujoči. Kar zadeva drugi razdelek eh, skupno kmetijsko politiko, bi rad povedal eh, dve stvari. 90 odstotkov izdatkov se izvaja v okviru drugega stebra, zaradi tega se ne pojavljajo velike težave. Podpiramo tudi eh, povečanje neposredne pomoči za 3 odstotke. Namreč eh, to eh, so posledice širitve. Na področju kmetijstva prihaja do postopne širitve. Hkrati pa je potrebno omeniti tudi krizo, s katero se v tem trenutku srečujemo. V Evropski uniji so bili sprejeti varčevalni ukrepi in zaradi tega je še prav posebej potrebno podpreti drugi stebr. Nekaj točk se mi zdi še prav posebej pomembno. Tukaj govorim o konkretnih programih, recimo za razdelitev mleka in sadja v šolah ali pa eh, na podporo eh, najšipkejšim členom družbe. Sredstva za ta področja eh, pa so bila precej okrnjena. če vlada kriza, potem eh, solidarnost ne sme biti zgolj beseda. Potrebno jo je tudi udejanjiti in zaradi tega mora komisija to nepravično situacijo popraviti. Sedaj pa gospod Ludvingson v umenu odbora za monetarne zadeve. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu odbora za gospodarske zadeve lahko izpostavim tri prednostne naloge. V prvi vrsti moramo poskrbeti za zadostno financiranje novih nadzornih organov Evropske unije. Ti organi morajo biti močni in morajo dobro delati. To je odločilnega pomena za prihodnost finančnega trga. Za svoje nove naloge potrebujejo tudi ustrezna sredstva. Dolgoročno si je potrebno ogledati tudi, ali imajo ti organi dovolj osebja. Na področju gospodarstva je potrebno okrepiti določila in strukture. Določila je potrebno že od samega začetka ustrezno izvajati. Poleg tega pa je potrebno izboljšati tudi kakovost evropskih statistik. Neustrezne statistike so lahko tudi razlog za nastanek krize. Hvala lepa, gospod Ludvigson. V imenu odbora za industrijo za eno minuto, gospod Bütikofer. Hvala lepa, gospod, predsedn, pre, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, eh, gospod komisar, gospa poročevalka. Najprej bi se rad eh, v imenu našega odbora zahvalil poročevalki za njeno uh, intenzivno uh, sodelovanje mislim, da je s tem dala zelo dober vzgled. Eh, gospod komisar, dejali ste, eh, da ne smemo eh, sprejemati tega proračuna tako kot običajno in pri tem imate povsem prav. Če si ogledamo strategijo 2020 in prednost, ki jo dajemo oskrbi z energijo, potem imamo že občutek, da se komisija nagiba k business as usual kajti energija ni eh, prednostna naloga, prišlo je do znižanja sredstev na tem področju in to ne more biti smiselno. Poskrbeti moramo, da ne bomo dajali le praznih obljub, ampak da bomo poskrbeli za zadostna finančna sredstva za izpolnitev teh obljub. ITER in eh, Galileo, to so projekti, pri katerih naj bi prišlo do velikega zvišanja stroškov tako je bilo rečeno. In da to ne bo moglo več biti financirano v okviru doslej določenega proračuna. Potrebno pa je poskrbeti tudi za majhna in srednje velika podjetja in za pomoč tem podjetjem. Hvala lepa, gospod Butikofer, v imenu odbora za državljanske svoboščine in pravice, gospa Keller. Hvala lepa, odbor Libe pozdravlja. Uh, zvišanje proračuna na področju državljanskih svoboščin, eh, pravosodja in notranjih zadev. Vendar pa mislim, da je potrebno najprej oceniti eh, programe, ki jih eh, sprejemamo. Vidimo, da obstaja možnost sinergij, da se lahko izognemo podvojevanju, da lahko poskrbimo za poenostavitev in dodano vrednost na ravni Evropske unije. Odbor Libe trdno verjame, da eh, si moramo ogledati trenutno situacijo in da moramo izboljšati eh, naš proračun eh, pri integraciji Romov, pa tudi pri upravljanju migracijskih tokov. Vse naše agencije morajo biti sposobne opraviti naloge, ki smo jim jih zadali. Odbor Libe trdno verjame, da je potrebno velik del proračuna nameniti v uh, rezerve, če ne bo prišlo do ustrezne predstavitve programa, ki je bil zaenkrat predmet na razpravi zgolj v komisiji, ne pa tudi uh, v drugih inštitucijah Evropske unije. Gospoda Saudarga se ne vidim v dvorani. Za eno minuto ima torej besedo v imenu odbora za pravice žensk, gospa Matera. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani kolegi. Nahajamo se v državnem gospodarskem in finančnem okviru. Tukaj so se pokazale tudi šibkosti posameznih držav članic, ki se eh, borijo proti eh, državnemu primankljaju. Zaradi tega je prišlo do znižanja investicij na številnih področji. Strategija 2020 je v središču eh, novega eh, proračunskega okvira. Zaradi tega moramo prevzeti eh, tudi določeno odgovornost. Evropska komisija je predstavila svoje predloge za leto 2012, ampak kot poročevalka za odbor za pravice žensk moram povedati, da je prišlo zgolj eh, do eh, predloga za omejen proračun, eh, recimo za program Progress, eh, Dafne, eh, Dafne recimo program, ki eh, je namenjen boju proti nasilju nad ženskami. Zaradi tega mislim, da bi moral biti proračun 2012 sposoben bolj konkretno odgovoriti na izzive, s katerimi se Evropska unija v tem trenutku srečuje. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod Matera. Sedaj pa prehajamo k drugim govornikom in sicer v imenu poslanskih skupin. Eh, najprej gospod Levija za dve minuti v imenu ILS. E gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Naloga, ki čaka vsaj tri inštitucije, ki so vključene v proračunski postopek, zagotovo ni enostavna. Potrebno je upoštevati to, kar smo že opravili v preteklih letih, krati pa se je potrebno soočiti z novimi izzivi. Najti moramo ravnotežje med rastjo, razvojem in med potrebo eh, po varčevanju. Danes bo Evropski parlament glasoval o tem zelo pomembnem dokumentu. Gre za mandat za pogajanja z svetom. Evropski ljudsk, eh, Evropska ELS, eh, e stranka ELS eh, je podprla poročilo Franceske Balzani, ki se zauzema za zadostna sredstva za strategijo 2020. Ta mora biti v osredju proračuna za leta 2012. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na politiko posameznih držav članic. Potrebno je zagotoviti trajnostni razvoj, eh, podporo za raziskave, inovacije, ustvarjanje novih delovnih mest, eh, prizadevati se je potrebno za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij. To so prednostne naloge Evropske ljudske stranke. In to je tudi edini način, da poskrbimo eh, za izhod iz krize podpiram evropsko dodano vrednost in to dodano vrednost moramo uresničiti eh, preko proračuna in s pomočjo finančnih instrumentov. Osebno sem za to, da neporabljena sredstva ostanejo v proračunu Evropske unije da pa jih uporabimo v prihodnem proračunskem obdobju, kajti v tem trenutku nimamo pravne okv pravnega okvira, ki bi nam omogočil uh, uporabo teh sredstev. V prihodnem letu pa se moramo izogniti temu, kar se je zgodilo eh, lani decembra. Potrebno je poskrbeti za sporazum z državami članicami. Pri tem pa se seveda ne moremo izogniti ustreznim finančnim sredstvom za, sredstvom za ključne politike Evropske unije. To je nujno potrebno za ponovni zagon Evropske unije in za več kot 500 milijonov evropskih državljanov. Hvala lepa. V imenu socialistov je ravno pravi trenutek prišla. Gospa Hercog, za minuto in pol dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Prišla sem pravočasno. Pozdravljam vse poslance v dvorani. Proračun za leto 2012 je nekoliko širši. Uh, nekoliko širše zastavljen kot svežen za gospodarsko upravljanje. Cilji pa so podobni. Okrepitev konkurenčnosti, ustvarjanje novih eh, delovnih mest, eh, gospodarska konsolidacija in pa ustrezni proračunski instrumenti. Potrebujemo rezultate, potrebujemo nova delovna mesta, potrebujemo rast, eh, potrebujemo ustrezno industrijsko politiko, z drugimi besedami torej potrebujemo močno evropsko gospodarstvo. Ne moremo upati, na povečanje BNP-ja v pogojih, v katerih se trenutno nahajamo. Evro je nestabilen in države članice se ne morejo odrezati bolje v uh, tej situaciji. Ne morejo povečati svojih prispevkov, Evropska unija pa mora služiti svojim državljanom. Jasno smo si zastavili cilje in nadaljevati moramo z izvajanjem strategije 2020. Evropska unija ne sme biti v zatonu, postati mora inovativna eh, sila v svetu. Potrebujemo novo industrijsko revolucijo in eh, tudi proračun za leto 2012 mora biti del eh, strategije 2020. Govorimo o, oziroma teče drugo leto tega desetletnega programa in uh, ne moremo obljubljati, eh, da bomo za rezultate poskrbeli kasneje v tem desetletnem obdobju. Ne moremo evropskim državljanom dejati, da bomo sedaj enostavno znižali proračun. Proračun za leto 2012 in tudi za leto 2013 pa mora služiti temu cilju. Hvala lepa za dve minuti, gospod eh, Haglund, v imenu skupine Alde. Amen. Först vill jag tacka vår utmärkta rapportör för ett gott arbete och så vill jag glädja mig över att Najprej bi se rada zahvalil poročevalki za odlično delo. Strategija 2020 je podlaga za vse to, za celotno poročilo. Sedaj pač imamo seveda naše programe in lotiti se moramo dela. In odločilnega pomena je strategija 2020. Imeli smo težaven postopek v preteklem letu, se pravi za proračun 2011. E, eh, stvari niso tekle nemoteno in brez težav in za leto 2012 eh, pa tudi ni bilo enostavno in to obžalujemo. In zaradi tega smo tudi predlagali, eh, da naj bi proračun bil bolj usklajen z resničnostjo. In danes bomo o tem tudi glasovali. Rad bi tudi povdaril, da vsako leto znova za določena področja namenimo veliko denarja in sprašujem se, ali ne bi bil čas za spremembe. In mi se moramo tudi vprašati, kako učinkovito je delo v določenih sektorjih. Proračun ne more biti tako obsežen, kot to želi komisija, vendar tudi svet eh, mora razumeti, da z nično rastjo ne bomo prišli dales. Mi potrebujemo vire, potrebujemo investicije in mi potrebujemo neko srednjo pot in moja politična skupina meni, da jo lahko tudi najdemo in da lahko vsak izpolni svojo odgovornost. Hvala lepa. Gospod Bokros, skupina EKR. Grčija je tehnično v bankrotu. Ne gre za to, ali moramo odpustiti dolg, ampak kdaj. Čim prej je po mojem bolje. Evropske institucije ne razumejo narave problema. Ne gre za krizo likvidnosti, ampak za globoko krizo solventnosti. Premalo konkurenčnosti je v grškem gospodarstvu. Če jih potiskamo še globije v dolg, potem delamo kontraproduktivno. Mislim, da bi jim morali odpustiti del dolga, seveda pa bi morali odgovornost nositi vsi dajatelji, francoske in nemške banke bi morali pomagati pri rekapitalizaciji grških bank. Čim več je treba sprejeti v kolaterali. Evropska centralna banka ima tukaj ključno ulogo. Pred 20 leti se je začel prehod nekaterih komunističnih držav. Ena prvih reform je bila reforma centralne banke. ECB sledi praksi komunističnih držav. Jasno je, da obstaja konflikt interesov v njenem mandatu in evromoče evro sedaj trpi zaradi tega. Prav v tem kontekstu moramo preučiti proračun za leto 2012. Ne moremo pričakovati, da bodo države članice prispevale kaj k rasti, kajti davkoplačevalci bodo morali nositi veliko breme premijeji in voditelji tistih držav, ki so v težavah, ne smejo biti pozabljeni. Zagotovili moramo pogajanja in glede na to, kaj se je dogajalo lani, vse to moramo imeti v mislih kot opozorilo. Mandat delegacije EP za trialog bi moral biti bolj skromen in bolj realističen, če želi Evropski parlament ostati relevanten glede na to, kakšne izzivi čaka Evropsko unijo v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Bokros v imenu zelenih ALE za minuto gospod Trupel. Eh, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, Najprej bi rada nasplošno podprla to, kar je povedal komisar Levandovski. V času krize eh, potrebujemo pravo ravnovesje med eh, varčevanjem, dobro uporabo sredstev, varčevanjem in pripravljenostjo, da investiramo zato, da ne uničimo svojih gospodarstv. S tem se strinjam in to mora biti tudi merilo za naš proračun. No, sedaj se zastavlja vprašanje vprašanje, ali eh, eh, smo izpolnili to željo, ki jo je formuliral eh, komisar. In zeleni tu lahko navedajo kar nekaj kritik. Pomislimo seveda na reaktor ITER. To je eden izmed uh, tistih projektov, ki uh, bo dobil uh, bistveno več sredstev v primerjavi s preteklimi leti. To je kar uh, 740 milijonov evrov in pomislimo, da bi ta denar seveda lahko porabili za uh, obnovljive vire energije. Uh, mi se zavedamo tudi potreb podnebne politike, lahko bi šli v uh, varovanje uh, Eh, verov in mislim, da te prednostne naloge niso pravilne in tega tudi ne moremo podpreti. Hvala lepa. V imenu GUE NGL, gospod Portaš. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Moja skupina se strinja s povlastilom za pogajanja, to bomo tudi danes potrdili. Vendar, vseeno želim opozoriti na politično vprašanje ki ni vključeno v dokument. Povezano je s tem, kar se dogaja v Grčiji in tudi v moji državi, Portugalski. Jean-Claude Juncker je to nedavno omenil. To sta dve države v težavah, pa tudi druge morda v prihodnosti, namreč morda se bodo znašle v začaranem krogu varčevalnih politik ena vrčevalna politika bo vodila v drugo. To bo imelo resne posledice za javne naložbe in tudi za oblikovanje delovnih mest. Zato moramo pogledati naprej. Po letu 2012 ali 2013 poskrbeti moramo, da bo Evropska unija imela politiko strukturnega financiranja za to, da bo pomagala prav tem državam. Poskrbeti moramo, da ne bomo imeli samo vnaprejšnja plačila, ampak da poskrbimo, da sofinanciranje ne bo izgubilo svojega mesta. Zagotoviti moramo sofinanciranje, zato da ustvarjamo delovna mesta in ustvarjalne naložbe. To je ključnega pomena za prihodnje dve leti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFD, gospa Andreja Sec. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Medtem, ko razpravljamo o tem, kako bi lahko Grčijo rešili bankrota, To je bankrot, ki bi lahko povzročil vihar po vsem svetu. Parlament zahteva, da bi za skoraj 5 odstotkov povišali njegov proračun. Mislim, da davkoplačevalce v to ne bomo mogli prepričati, prav tako to ne poveča verodostojnosti institucije EU. Proračun EU nas ne bo popeljal iz krize, niti nas ne more. Več področje v proračunu je, kjer vsi vemo, da bi lahko zmanjšali sredstva. Neuspele projekte bi morali prekiniti. Nepravilnosti so se pojavile tudi pri izvajanju projektov ali sredstva so bila namenjena regijam, kjer ne upoštevajo državljanskih pravic. To moramo ustaviti. Evropski parlament bi moral glasovati za zmanjšanje proračuna za leto 2012. Če tega ne bomo storili, potem bodo državljani, ki so že tako ali tako v težavah, morali se obrniti na svoje voditelje, da jih obranijo. Hvala lepa hvala, gospa Andreasen. Sedaj pa v imenu samostojnih poslancev, gospod Harton. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes govorimo o proračunu za leto 2012. Seveda nasprotujemo temu petodstotnemu povečanju proračuna za Evropsko unijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da samo več denarja trošimo za neuporabne projekte, ki samo trošijo denar davkoplačevalcev. 1,3 milijarde evrov porabljamo za projekt ITER. To je najhujši primer vsega tega. Toliko držav izgublja denar. Mislim, da nimamo vizije. Vsaka država članica ima proračun za leto 2012. Zato me zanima, ali lahko nizozemska vlada izkoristi svojo pravico, da ne potrdi proračuna, razen če ne bo prav nobenega povišanja v proračunu EU. To je moja vlada tudi zahtevala, zato tudi druge države pozivam, da izkoristijo svojo pravico do veta. Hvala. Hvala, sedaj pa govornik je v svojem imenu. Najprej gospod Gariga, dve minute. Hvala lepa. Gospod komisar Levandovski, vedno govorite zelo razumno zato vas tudi moja skupina podpira. Letos je mandat za proračun morda pomembnejši kot v preteklih letih, kajti v letu 2012 se bomo pogajali o prihajajočih finančnih perspektivah. Neuspeh spravnega postopka lani junija je imel resne posledice. To se je potem odvilo novembra. Upamo, da bodo institucije sedaj lahko dosegle višjo stopnjo soglasja kot lani. Gospa Balcani je prav tako orisala zelo razumen mandat, ki vključuje vse pogoje in vidike, ki bi jih morali izpogajati v prihodnji letu. To zadeva strategijo Evropa 2020, proračunska strogost, izpolnjevanje obvez, ki smo jih že sprejeli in tako naprej. Vse to bo vključeno v proračun za leto 2012 in v prihajajoče finančne perspektive, zato je ključno, da ima ta trialog popoln rezultat, kaj te izid trialoga o proračunu za leto 2012, po mojem, bo imel resne posledice za pogajanja o prihajajočih finančnih perspektivah. Prav tako podpiramo zahtevo komisije za 4,9 odstotno povišanje V plačilih tisti, ki to, temu nasprotujejo, morajo pogledati, kako se proračun izvaja danes. Težave imamo pri tem, ko izpolnjujemo svoje obveznosti za plačila, še posebej, kar zadeva instrument za solidarnost, ki pokriva zelo pomembna področja Evrope. Hvala. Hvala, gospod Gariga, sedaj pa za minuto in pol, gospod Grelje. Rada bi se zahvalila naši, naši poročevalki. Eh, pripravila je res odlično eh, poročilo. Gre seveda tudi za mobilizacijo denarja za strategijo 2020 v skladu tudi z evropskim semestrom. Eh, situacija je seveda težavna in tu so poskušali seveda upoštevati tudi zahteve po varčevanju iz držav članic. Eh, in eh, dejstvo je, da so tudi zmanjšali sredstva za pomoč v prehrani za najbolj eh, revne prebivalce. Torej, slišala sem, da Evropska komisija želi zmanjšati bistveno tudi sredstva za razvojno pomoč dejstvo je, da mi plačujemo eh, tudi eh, en evro eh, na prebivalstva za to, da pomagamo najbolj revnim tudi v Evropski uniji in ta egoizem, da torej tega denarja nočemo več dati na voljo, je seveda jasen znak. Dejstvo je, da dejansko trpijo najbolj šipki člani naše družbe in In to je seveda tudi grozljivo za prebivalstvo, pa tudi za verodostojnost in podobo eh, Evrope. Evropska unija se norčuje iz prebivalstva eh, in upam, da boste še enkrat razmislili o tej eh, odločitvi in upam, da ne boste gluhi za politične cilje in da ne boste tudi gluhe za zahteve, ki so se izrazile v tem trialogu. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto gospa Jensen. Jensen no Gospe Jensen ni, zato bom besedo dal gospodu Elesu za minuto. Oh, well, that's, uh, too Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati poročevalke Zelo težko delo jo je čakalo, kaj te okoliščine so takšne, da so ambicije določene v strategiji 2020. Večina se nastrinja, da je treba financirati več projektov, ampak problem je, kako financirati te ambicije in okoliščine so sedaj še slabše. Naprimer, to je vidno tudi vidno v razpravah Evropskega sveta, to je omenil tudi moj kolega gospod Bokras. V moji skupini menimo, da bi morali več pozornosti nameniti vprašanju urednosti za denar, na tistih področjih proračuna, kjer bi lahko dosegli zmanjšanje. Naprimer, komisija se je zavezala k ničnemu povišanju v upravi, morda bi lahko proračunski postopek usmerili v tista področja, kjer običajno ni pozornosti. Sami smo komisiji zastavili približno 60 vprašanj v zvezi s tem, kjer se nam zdi, da je izvajanje slabo drugače se bomo znašli v situaciji, kjer bomo poznali ceno vsega in vrednosti ničesar. Hvala. Minuto. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospod Vetman. Hvala lepa za osnutkom proračuna za leto 2012 prvič eh, povezujemo cilje strategije 2020 z pripravo proračuna. Zato tudi moramo pozdraviti delo kolegov. Eh, torej dve stvari. Brezposelnost mladih v Evropi. Poprečna brezposelnost v Evropi 20 odstotkov, v Španiji pa kar 40 odstotkov mladih brezposelnih. In to je seveda eh, grozljivo in postane pa tudi razumljivo, zakaj v Španiji protestirajo mladi, zakaj se govori o izgubljeni generaciji korupciji. Za mlade je treba storiti bistveno več. Strategija 2020, eh, komisija pravi, eh, da 43,5 eh, odstotkov sredstev za prevzem obveznosti je namenjenih za ustrezne razvoje. In mm, mislim, da bo treba še določene stvari prerasporediti, zato da bomo dejansko dosegli zastavljene cilje. Hvala lepa, gospa Wertmann. Sedaj pa gospod Von. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da vsi vemo, da je letošnji proračun in da bo letošnji trialog zelo težaven. Zato moramo kot parlament jasno povedati, kakšne so naše prednostne naloge. Pripravljeni moramo biti, da jih tudi zagovarjamo. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo biti pripravljeni, da preučimo možnosti za prenos sredstev za naše prednostne naloge. Kaj to za nas pomeni? Jaz mislim, da bi morali spodbujati rast in delovno mesto po celotni Evropski uniji, še posebej v času, ko države članice uvajajo varčevalne ukrepe. Kohezijska politika in strukturni skladi so ključnega pomena za spodbujanje rasti v naših regijah. Zato mislim, da potrebujemo ustrezna sredstva in podpiram tudi povišanje sredstev za strukturne sklade, raziskave in razvoj, univerze in akademske institucije. Tudi to je zelo pomembno. Inovacije so ključnega pomena in raziskave in razvoj moramo pretopiti v izdelke podjetja in delovna mesta. Tudi infrastruktura in naložbe v infrastrukturo so ključnega pomena. Promet, energetska omrežja in širokopasovni internet, še posebej v regijah, kjer tega ni, vse to bo vodilo v nova delovna mesta. In po Lizbonski pogodbi ima eh, Evropska unija nove pobude, nove pristojnosti, zato moramo tudi zagotoviti ustrezna finančna sredstva za to, zato pozivam, da komisija tudi to upošteva v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Von. Gospa Jensen. Eh, Vidim, da ste prisotni, dam vam minuto, izvolite. Vi ser jo allerede, at det bliver betalingerne, der bliver problemet den her gang, øh, at i rådet... Mi eh, vidime, eh, da bomo imeli očitno težave s plačevanjem. Eh, letos se mnoge države nočejo plačevati in tu moramo najti neko rešitev. Vse je seveda odvisno od tega, Eh, koliko bodo lahko države članice izkoristile sredstva iz strukturnih skladov. Za leto 2012 želim upozoriti na to, da eh, so prednostne naloge na področju energije zelo pomembno. Tu ne smemo imeti eh, napak. Moramo pripraviti sredstva za načrt SET. Načrte moramo sprožiti in ITER tu eh, nas eh, je komisija spravila pod močan pritisk, vendar eh, pritiskati je treba na svet, kajti tam so problemi. Mi smo za ta projekt ne zauzemamo pa se zato, da bi zato eh, namenili manj denarja drugim raziskovalnim projektom. Hvala lepa, sedaj pa postopek pritegnite poslovnost predsedujočega za minuto, gospod Kelly. Uh, Hvala lepa. V splošnem lahko rečem, da bi morala sredstva, ki jih porabljamo na ravni EU, zagotavljati dodano vrednost. In to mora biti jasno tudi evropskim državljanom. Ampak žal, dodana vrednost in komuniciranje te dodane vrednosti nista ista stvar, zato moramo to podrobno preučiti. Morda bi morali proračun tako prilagoditi, da državljanom in državljam, državam članicam pokažemo, da zagotavljamo dodano vrednost. Drugič, strategija EU 2020 je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. V letu 2020 nas bodo presojali ne po obsegu proračuna, ampak po rezultatih, ki smo jih dosegli v strategiji 2020. Če nam bo uspelo, potem bo Evropa imela več delovnih mest, več rasti, več energije, več sredstev porabljenih za inovacije in več podjetnikov. Mislim, da mora to biti naš cilj. Na koncu pa želim povedati še, da potrebujemo lasna sredstva in pred, preko jih bomo imeli manj. Problemo bomo imeli s tem, ko razpravljamo o proračunu vsako leto. Hvala. Hvala za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim čestitati gospe Balzani za poročilo, ki ga obravnavamo danes. Proračun je osnovno orodje, gre za podlago vseh politik Evropske unije, SKP, kohezijska politika, raziskave in tako naprej. Tudi zunanja politika. Vse to je brez pomena, če ne zagotovimo ustreznih finančnih sredstev za te politike. Glede na to, da smo v krizi, je danes toliko bolj pomembno, da imamo močan proračun za to, da lahko se zoprstavimo izzivom, ki nas čakajo. Zagotoviti moramo programe za ustvarjanje delovnih mest, za usposabljanje mladine. Slišali pa smo tudi že, da moramo pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Bodite politik, ne samo tehnokrat. Poskrbeti moramo, da bodo plačila, ki so pravno obvezujoča, dejansko izpolnila naše potrebe. Drugače nima pomena nič, kar tukaj počnemo. Hvala. Sedaj pa gospod Ferreira za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči manevrskega prostora v proračunu skupnosti je zelo malo. In zdi se, da gospodje, ki vodijo Evropsko unijo, tega ne želijo spremeniti. Vsekakor pa nas čaka zelo pomembna odločitev. Smo v resni krizi. Večina gospodarstva v Evropski uniji je še vedno v krizi, zato je ključnega pomena, da ne postavljamo nesprejemljivih pogojev za sofinanciranje in da ne obremenjujemo strukturnih skladov. Vsi poznate nizke ravni prevzema v državah, ki so v težavah. Vendar sofinanciranje potrebujemo. Poskrbeti moramo, da vrčevalni ukrepi, ki so povezani z povišenji davkov, ne bodo uničili gospodarstvo. Potrebujemo javne naložbe. Zato je treba do 10 odstotkov znižati ustrezne izdatke. Tiste države, ki so najbolj v težavah, Moramo jim pomagati, zato da bodo bolje lahko prevzemala sredstva Evropske unije. Poskrbeti moramo tudi, da se denar, ki se ne porabi, ne bo vrnil nazaj, kajti drugače se bodo razlike v Evropski uniji še povečale. Smo obremenjeni s to proračunsko politiko, ki ima zelo pomembno vlogo, je pa narobe zastavljena. Hvala, gospod Nelson. Mikrofon, prosim. Ja. Äh, gospod predsednik mi vsi vemo da mora unija varčevati ne zaradi tega ker je eh, dvig proračuna spričo nacionalnega varčevanja klofuta eh, v obraz eh, državljanov temveč tudi zaradi tega ker bo pač treba še dejansko financirati določene pomoči in če določena Eh, politična skupina hoče se izogniti eh, vračanju eh, denarja, neporabljenega denarja državam članicam, potem je to pravzaprav zlagano in s tem bi se proračun Evropske unije še bolj povečal. Dejstvo je, da določenih spodbud tudi ni mogoče črtati zaradi tega, ker bi lahko trožili Evropsko unijo, če še ne spoštuje pogodbenih obveznosti. Vendar vendar je veliko možnosti za varčevanje. Naprimer, agencije morajo poskrbeti za eh, preprečevanje goljufij in eh, treba je tudi za poskrbeti za vračanje neupravičeno izplačanih zneskov. Že na ta način bi lahko konsolidirali proračun. Hvala. Hvala. Gospa Hercog za minuto. Ker se ne mene kurit modom, nije li kakjet konkret javaš. Hvala lepa. Sedaj imam čas za dva specifična predloga. Skupina socialistov podpira projekt ITER, vendar ne strinjamo se s tem, da bi 100 milijonov evrov prenesli iz sedmega okvirnega programa. Želimo si, da bi imeli vse evropski program za promet in evropski program za energijo imela 5-odstotno mero prožnosti. To prožnost potrebujemo, kajti to je predpogoj, če želi Evropska unija bolje poskrbeti za rast. Gospod Levandovski. Hvala, kratek bom. Kratek bom. Odgovoril bom na dve konkretni vprašanje. Gospod Kapula Santos in gospa Grilje, kar zadeva schemo za prikrajšane osebe. Sodba Evropskega sodišča je omejila našo možnost za tako imenovane stoke. Tako so zmanjšali količino iz 500 milijonov evrov na 113 milijonov evrov. Zato moramo najti rešitev. Verjetno bo treba najti drugo pravno podlago. In še druga kratka prepomba. Gospod Butikofer, dejali ste, da ne upoštevamo energetskih prednostnih nalog dovolj. Gre za primer pomenkljivih finančnih sredstev letos pa bomo upoštevali projekt Nabuko in povezavo z Azerbajčanom. Azerbajčan je zmagal na popevki za Eurovizijo, zato so se nekoliko sprostili in zagotovili smo ustrezne rešitve. Tudi kar zadeva energetske interkonektorje. Tisti, ki predlagate, da bi zmanjšali proračun, imam naslednje sporočilo. Pod pravnimi obveznostmi moramo leta 2012 Grčiji in drugim državam, ki so v težavah plačati določena sredstva. Uvaja vrčevalne ukrepe, ampak pomagati jim moramo, mi jim pomagamo s strukturnim financiranjem za razvoj. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa dajem besedo gospe Paljani. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razprava je bila vsekakor zelo zanimiva in odseva tudi razprave, ki so potekale v posameznih odborih. Ta razprava kaže, da se strinjamo glede temeljne strategije. Ena izmed najpomembnejših točk je naslednja. Proračun je zagotovo najpomembnejši instrument, ki ga imamo v tem trenutku, ki nam lahko pomaga pri ponovni vzpostavitvi rasti in pri konsolidaciji državnih proračunov. Ta instrument je torej v središču celotnega sistema. Evropski parlament ne zahteva ambicioznega proračuna, ampak zahteva močan instrument, ko gre za prednostne naloge, ki jih moramo uresničiti, recimo strategijo 2020. Ustvarjanje novih delovnih mest, raziskave, razvoj, regionalna kohezija, energija, vse to so prednostne naloge, ki so v tem trenutku ključnega pomena in ki kažejo tudi resnost naših namenov. Zato pa potrebujemo tudi ustrezen proračun. In na ta način bomo lahko pokazali, da smo tudi verodostojni. smo v zelo pomembnem obdobju. Naše naloge morajo ostati realne. Zaradi tega je proračun izjemno pomemben. Pomaga nam lahko vzpostaviti stabilnost Evropske unije in pa naše enotne valute. Zato upam, da se bomo v tem trialogu zavedali te odgovornosti in da bodo pogajanja potekala odgovorno in konstruktivno v smislu ustvarjanja prihodnosti Evropske unije. Hvala lepa, gospa Balcani. Ob 12. uri danes bomo glasovali o tej točki dnevnega reda. Sedaj zaključujemo to razpravo. Prehajamo k eh, naslednji razpravi, skupna razprava kohezijska politika. Gospod Piber, 4 minute, prosim.